dober dan bomo nadaljevali z našim delom danes eh, je za nami cela vrsta glasovanj in razprav glasovali bomo tudi danes popovdne torej preden bo dvorana zopet zaposlena in hektična in preden nas zagrnajo poslanci in začnemo z glasovanjem. Potem se bomo najprej pogovorili o korupciji. This, uh, European... Za nami je gospa komisarka Valstromova. Korupcija je visoko na dnevnem redu Evropske unije, torej boj proti korupciji in pa strategija o boju proti korupciji je prioritetna naloga za Evropsko komisijo. To je dobra novica. Dobro je, da se borimo proti korupciji. Poskušamo uvajati evropske standarde, ko, se, ko analiziramo položaj in ko se poskušamo boriti proti korupciji tej zlobni zaroti, ki je upirjena proti interesom Evropske unije, pa tudi proti vrednotam Evropske unije in spodkopuje zaupanje evropskih državljanov in pa evropskih eh, držav in institucij. Zato je dobro, da je Evropska komisija pripravila prvo poročilo o strategiji za boj proti korupciji. To je dobro gradivo s katerim lahko analiziramo položaj eh, korupcije in pa orodje, eh, ki je na voljo za boj. Hvala lepa, komisarka, da ste danes z nami. Veselimo se vašega oziroma vaše predstavitve poročila. Potem pa posledila tudi razprava. Lepo pozdravljam komisarko Malmstrom. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje. Vesela sem, da sem znova z vami. Predstavila vam bom poročilo o korupciji, seveda pa sem na voljo tudi za druga vprašanja. Evropski parlament nenehno podpira naše delo na tej pobudi. Rada bi se vam zahvalila za vašo podporo, ki ste zagotavljali meni in pa mojemu osebju v celotnem mandatu. Za vami so številne razprave in poročila in o tem ste razpravljali, kako korupcija spodkopuje zaupanje v demokratične inštitucije, kako spodkopuje notranji trg, kako zavira to je investicije in kako a, organizira kriminal, da te, zločinci najdejo zakonite poti za svoj denar. Vse to je res. In seveda to tudi stane milijarde evrov davkoplačevalce ocene iz leta 2011. Pravi sledeče, korupcija stane Evropsko unijo 150 milijard evrov letno. In to je primerljivo z enim evropskim proračunom. Zlasti v času vrčevanja pa bi seveda ta denar lahko tudi drugače uporabili. Skrajni čas je bil torej, da smo se natančno posvetili korupciji. Na tem poročilu smo dolgo delali zato da bi bilo to poročilo kar se da dobro. Sprejeli smo ga pretekle teden in to podaja dobro oceno vseh 28 držav članic, kako se borijo proti korupciji, kako izvajajo obstoječo politiko in zakone. Navajamo dobro prakso, navajamo pa tudi, kako bi lahko države članice izboljšale svoje delo v boju proti korupciji. Poročilo kaže, da so ravni korupcije med državami različne to, da korupcija zasledimo prav v vseh državah. Ni območja brez korupcije v Evropski uniji. Državljani se tega zavedajo in so se skrbljeni. Objavili smo tudi dve raziskavi Eurobarometra, ki kažeta, da 76 odstotkov evropejcev meni, da je korupcija dobro razširjena v njihovih državah in več kot polovica državljanov meni, da se je korupcija v njihovi državi povečala. Takšna je zaznava Toda to so resni številke. Eden od dvanajstih evropejcev ima izkušnje s tem, da so, bile, da so bili priče v preteklem letu korupcije. 40 odstotkov evropskih podjetij, s katerimi smo se pogovarjali, menijo, da je korupcija ovira za poslovanje v Evropi. In to je seveda zelo resna reč. Okrepila se je razprava o korupciji v preteklem letu. Visoko na dnevnem redu je korupcija v vseh državah. To velja tudi za politične stranke. Vsa gibanja imajo dnevni red za boj proti korupciji, imamo nove inštitucije, ki so bile uvedene, imamo pa tudi celo vrsto protikorupcijskih strategij. To je seveda dobro. Spremljamo ta razvoj in napredek in kot sem dejala, opredelili smo tudi dobre prakse v državah hkrati pa poročilo kaže tudi, da to ni dovolj. Rezultati niso zadovoljivi in to velja za vse države članice. Obstojo, obstoječi zakoni se ne izvajajo. In politične zaveze, da bi izkorenili, eh, pa vsem izkorenili korupcijo, tudi ne. Premalo se zavedamo vpliva korupcije in pa potrebe potem, da mora biti boj proti korupciji v vseh področjih. To mora veljati za vse ravni. Uh, vladanja. Zato pozivamo k temu, da bi izboljšali zadeve na številnih področjih. V nekaterih državah članicah je to lahko financiranje političnih strank, drugod je eh, lahko korupcija eh, prisotna pri javnih naročilih. Lokalne oblasti so drugi primer. Včasih pa je tako, da je treba podmazati zdravnike, da smo deležni prave zdravstvene oskrbe. Našli boste priporočila za vsako posamično državo. Poročila je napisala komisija. E, dobili pa smo tudi prispevke e, akademskih krogov, mednarodnih organizacij in držav članic. E, priredili smo celo vrsto seminarjev in pa razprav so strokovnjaki. Imamo tudi oceno trendov v celotni Evropski uniji vključeno je tudi tematsko, eh, tematsko področje za javna naročila, potem pa imamo še 28 specifičnih poglavi za vse države članice. Imamo tudi predloge, seveda, ti so različni od države do države, toda primeri so sledeči, naprimer okrepitev standardov integritete, naprimer standardi financiranja eh, političnih strank, potem okrepitev notranjih nadzornih mehanizmov, potem krepitev sistem razkritja sredstev, lahko bi tudi ukrepili politike za preprečevanje konflikta interesov, potem bi se lahko bolje borili proti korupciji na lokalni ravni, na področjih, ki so bolj ranljiva za korupcijo, lahko bi izboljšali učinkovitost organov pregona in pa sodstva treba je ohranjati, naprimer neodvisnost agencij, ki se borijo proti korupciji, ker te obstajajo. Treba pa je zagotoviti tudi to, da um, se sodi tudi politikom, potem potrebujemo zaščitno politiko za žvižgače. Treba se je boriti tudi, pod, tudi proti podkopninam, zlasti na področju eh, branilcev. Potem je treba ukrepiti tudi ukrepe za preglednost lobiranja. Eh, ali pa je treba zagotoviti preglednost javnega financiranja ali pa javne uprave. To so primeri priporočil, ki jih najdete eh, za številne primere v poročilu. Kot sem dejala, natančno smo si pogledali zlasti javno naročanje. Ena petina BDP-ja EU se potroši se strani javnih organov za javna naročila za storitve in delo v evropskih državah članicah. To je veliko denarja in 20 odstotkov tega se nanaša na eh, primere, ki presegajo 20 odstotkov pravil. Olaf se ukvarja s temi zadevami na predlog eh, parlamenta. Olaf je ocenil sledeče. Leta 2010 se je korupcija je korupcija pri javnih naročilih znašala eh, več kot ena, od 1,4 do 2,4 milijarda letno. Ena tretjina podjetij, ki se je odeležila javnih naročil, pravi, da jim je korupcija preprečila, da bi dobili pogodbo. Poročilo predlaga tudi to, da bi se morale države članice bolj prizadevati za to, da bi preprečevali korupcijo pri javnih naročilih in sicer tako, da bi bolj sistematično uporabljali oceno tveganja korupcije da bi uporabljali visoke standarde preglednosti za celoten eh, cikl javnih naročil. Isto velja tudi za izvajanje pogodbe, da bi okrepili notranje in zornanje nadzorne mehanizme in da bi zagotovili koherentni pregled in pa da bi okrepili tudi zavest o tem, da je treba preprečevati konkurenčnost in da se okrepijo tudi um, sankcije za kršitve. Vse podrobnosti boste našli v poročilu. To je prvo poročilo, to je velik korak naprej, kajti takšno poročilo imamo prvi krat, ampak to je zgolj prvi korak. Pomembno je to je, kajti sedaj ponudimo celoten pregled nad položajem vseh država članice in predlagamo tudi, kako bi lahko ukrepali naprej. Sedaj bomo prisluhnili vam, nacionalnim parlamentom, civilni družbi in drugim deležnikom in bomo sodelovali z državami članicami, da bi videli, kako se ti predlogi spremljajo oziroma izvajajo. Podprli bomo države članice s programom tudi eh, lokalne oblasti eh, in bomo spremljali, kako izvajajo predloge. Uvedli bomo antikorupcijske ukrepe tudi eh, na širitev, razvojno pomoč, javna naročila in na druga področja. K temu smo se zavezali že prej, to da poročilo potrjuje, da še vedno potrebujemo v resnici celovit pristop v prihodnih letih. Ehm, to bomo vključili tudi v semester, namreč boj proti korupciji. In uporabili bomo, oziroma ocenili bomo tudi nadaljne potrebe po zakonodaji, če bo to potrebno. Čez dve leti boste prejeli novo poročilo in pa oceno o tem, kaj je bilo storjeno v zadnjih dveh letih in pa seveda tudi poročilo v napredku. Seveda, poročilo ni edini način za boj proti korupciji, je pa orodje in. Uh, nujno moramo ukrepati in veselim se razprave z vami o tem. Upam tudi, da boste a, uvedli razpravo v svojih državah. Dovolite, predsednik, še eno besedo. Že večkrat smo o nečem razpravljali in smo tudi prejeli celo vrsto pisnih vprašanj in pisem o PNR. Naj začnem za Evropsko direktivo o PNR. Bolj kot kdorkoli drug veste, da se je ta dosije junija lanskega leta vrnil v odbor. Imeli smo razpravo na neformalnem vrhu v Atenah, tudi predsednik je bil tam prisoten in vsi, vse države članice so se strinjali, oziroma vsi ministri so se strinjali, da potrebujemo napredek na tej, direkte, na tej direktivi in eh, seveda to podpiramo. Vedno več držav ukrepa na nacionalni ravni kajti ustvarjajo svoje lastne sisteme, pa naravno na podlagi nacionalnega prava. Kajti EU je ogrožena. Uh, naprimer, če pomislimo na tuje bojevnike v Siriji in PNR je dobro orodje, da bi detektirali gibanje teh tujih uh, borcev, ki gredo iz EU ali pa se vračajo v EU za letali. In tukaj potem najdete potrebne informacije. Toda, medtem ko nimamo PNR-ja na evropski ravni. Komisija zagotavlja sofinanciranje za nekatere nacionalne dejavnosti. In to smo tudi eh, opredelili v pismu predsedniku, kajti poskušamo doseči, kar se da, veliko koherentnosti med različnimi sistemi in pa želimo seveda tudi visoko zaščito podatkov. Toda sredstva so omejena, če nimamo evropske zakonodaje. Zgolj evropska direktiva o PNR bo zagotovila, da bomo imeli skladno raven zaščite podatkov za obdelavo podatkov v Evropski uniji. Seveda se zavedamo, da je to zelo občutljivo področje v tem odboru in v Evropskem parlamentu. Ampak upam, da nam bo skupaj našla uspeti pot, ki nam bo omogočila, da se borimo proti terorizmu in resnemu kriminalu, medtem ko ohranjamo visoko raven zaščite podatkov in pa integritete. Um, to področje je povezano tudi z Rusijo. Pred nekaj tedni sem obiskala Rusijo, Ruska federacija. Preko svojega ministra je potrdila komisiji, da ne bo zahtevala podatkov PNR brez ekskluzivnosti eksplicitnega dovoljenja Evropske unije. Uporabljali bodo EPI e EP, uh, zakonodajo od julija. To pa bo vključevalo tudi prelete. Panara je bil tudi predmet razprave za Mehiko. Tudi oni imajo svojo zakonodajo, zbirajo pa na podatke. Zinjala, da bodo odložili izvajanje te zakonodaje, dokler ne bomo mi tega uredili v EU. Smo v stikih z mehiškimi prijatelji. Srečali smo se prejšnji teden, poslali bomo delegacijo v Mehiko konec marca. Seveda spodbujamo Mehiko naj uporablja samo API podatke. Sedaj pa eh, finančni dialog. Eh, prejela sem pismo od predsednika in gospoda Monsevisija, generalnega direktorja, sem prosila za pregled nad eh, napredkom. To ne se potem predstavi odbor Libe. To bi morala biti pregledna naloga. Generalni direktor je bil v dialogu z vsemi državami članicami in podal vam bo vse informacije, zato da boste povsem obveščeni to poteka na, ravni, eh, na visoki politični, na visoki uradniški ravni, ne pa na politični ravni. Vsekakor pa boste dobili vse podatke v zvezi s tem preko sekretarjata. Gospod predsednik, upam, da sem odvrnila na nekaj vaših vprašanj, seveda pa se veselim vaših komentarjev in vprašanj. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, komisarka Malmstrom. Zelo zanimivo je bilo to, kar ste povedali. Ne mi treba dovolj poudarjati tega, kako pomembna je ta tema, ne samo za nas, člane odbora Libe, ampak tudi za vse evropske državljane, ki od nas eh, pričakujejo odgovore, ko gre za to, da bi zagotovili, da se davkoplačevalski denar na pravilni način uporablja in da doseže svoj cilj. Tukaj ne gre samo za finance, ne gre samo za visoke stroške korupcije. Gre tudi za kakovostni pomen, kaj ti želimo zagotoviti, da državljani spoštujajo inštitucije in želimo, da nam zaupajo kajti večkrat kdajkoli prej je prioriteta ta, da pravilno uporabljamo vsak evro, kajti še vedno smo sredi krize, ki traja skoraj da že šest let v Evropski uniji. Sedaj pa dobite besedo poslanci. Sedaj bo sledila razprava. Čakam, da bo kdo dvignil roko. Gospa Ana Gomez je prva, ki dobi besedo. Hvala lepa. Naj se zahvalim komisarki Malmstrom za to poročilo. Zato smo prosili v preteknem letu in sedaj smo to poročilo prejeli. To je v resnici zelo pomembno poročilo. Zelo pozorno sem si prebrala poglavje, ki je namenjeno moje državi Portugalski in zelo natančno opredeljuje probleme pravzaprav pravi, da Portugalska nima strategije za boj proti korupciji, da nima mehanizmov za boj proti korupciji in da državljani menijo, oziroma 90 odstotkov državljanov meni, da je korupcija velik problem in da se je to v zadnjih treh letih poslabšalo. Ta zadnja tri leta so bila tudi tista tri leta, ko smo prejeli pomoč s strani Evropske unije in ko nas je nadzirala trojka, to vključuje ECB in Evropsko komisijo. Torej, državljani menijo, da se je korupcija povečala v teh treh letih. To je hkrati tudi moja zaznava. In sramota je to. To ne velja samo za Portugalsko, da nimamo strategije. Tudi Evropska unija nima strategije, to povdarja tudi poročila. Kaj ti poročilo kaže, da korupcija ni nekaj značilnega samo za Grčijo ali pa za Portugalsko. Korupcija je tudi v Nemčiji, to je evropski pojav. Povezana je z načinom, kako imamo ta nenadzorovani finančni sistem. In pravzaprav se nič ni dramatično spremenilo. Nasprotno, v zadnjih treh letih se je položaj poslabšal. in to pred očmi in z žegnom Evropske komisije. Program privatizacije, ki je začel veljati na portugalskem, verjetno isto velja za Grčijo. To je največji vir za korupcijo. Dobili smo pomoč iz strani Evropske unije, ampak pogodba v zvezi s tem sploh ne omenja korupcije, sploh nimamo nobene strategije in temu smo priča vsak dan. torej Portugalska prejema denar in to je bil najboljši način za skorumpirance, da so legalizirali svoje postopke korupcije in da so dobičke te korupcije umaknili v davčne oaze. In vse to se je dogajalo eh, pred očmi Evropske komisije in za njenim blagoslovom. Zabeležila sem si to, kar ste povedali in cenim vaše prizadevanja, kajti prepričana sem, da je to poročilo dobro in da kaže, kaj je treba storiti. Omenili ste, da bo to del evropskega semestra oziroma ocen. Pa vsem se strinjam s tem, to je absolutno nujno. In vse mora potekati javno, vse je treba objaviti. Kar se tiče moje države, seveda uporabljam primer moje države kot ilustracijo širšega evropskega problema, podarjate nekaj specifičnih primerov. V opombi v svojem poročilu omenjate primer a, podmornice, ki so jo Nemci prodali portugalski. To velja tudi za Grčijo. V Grčiji je to tudi velik vir problemov. V Grčiji poteka preiskava. V Nemčiji pa so tudi ljudi obsodili za a, korupcijo, zaradi korupcije na portugalskem. ampak prišlo je do dogovora. Poskušala sem dobiti obsodbo iz Nemčije, ampak eh, tam so mi eh, povedali pri organih, da to ni javno in tega nismo mogli dobiti. Pri nas je prišlo do korupcije, ampak to je zgolj ilustracija. To se dogaja tudi pri javnih naročilih na področju obrambe. Torej, v tem primeru imajo državljani občutek, da to ne vodi nikamor. Ne glede na to, da je Portugalska začela za preiskavo, kar je vodilo do obsodbe v Nemčiji, je bilo ob koncu tako, da je bila politična odgovornost pri gospodu Baroso, ki je predsednik Evropske komisije. Torej, Postopek se je ustavil na portugalskem. Kajti, čim, vse čas prihaja do sprememb, čim je, naprimer, državni točilec vedel, zakaj je gre, so ga zamenjali. Zato mora ukrepati Evropa. Evropski semester je odlična priložnost. Naj vam dam še en primer. Primer eh, podmornice je en primer, tukaj ne gre samo za Portugalsko, gre tudi za Nemčijo in Grčijo, da ne omenjam drugih držav. Ampak je tu še en primer, ki se je pojavil v primeru Portugalske, kjer ima komisija odgovornost. Vlada ekvatorialne Gvineje, kjer vlada zelo diktatoren in skorumpiran režim, se je odločila, da bo sklenila sporozum z Portugalsko banko, ki ta hip prejema sredstva Evropske unije oziroma sredstva, ki jih posoja Evropska unija. In seveda To pomeni, da bomo za to plačevali eh, portugalski davkoplačevalci. To ni mogoče in upam, da bo vsaj v tem primeru Evropska komisija odigrala svojo vlogo, tako kot tudi ECB. In da se ne bo, da se ne bo uh, dovolilo, da bi se ta v nebo pijoče skorumpirani primer zgodil, oziroma ta dogovor. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gomeš. še cela vrsta se vas, je, se vas je javila k besedi. Nimamo pa veliko časa. Gospoda Jong, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se komisarki za njeno predstavitev tega poročila. 2011 smo imeli prvo neformalno srečanje in smo se pogovarjali o številnih točkah Eh, ki eh, so jih eh, zbrali poslanci. Sem imel občutek, da ste resno zavezani temu področju. Poročilo to tudi odraža. Kot je dejala Ana Gomeš, je to poročilo, ki je polno zanimivega gradiva. In če to preverite z drugimi viri, potem res ne morete najti veliko napak ali pa problemov. Vesela sem, da smo prejeli to poročilo in lahko smo zadovoljni, da smo to dobili. Rad pa bi omenil nekaj stvari. Prvič, to je pravzaprav vprašanje. V poročilu sem opazil, da majhna, korupcija na majhni ravni ni več velik problem. Hkrati pa pravite, da naprimer dostop do zdravstvenih storitev je še vedno velik problem v državah članicah. Tudi državljani sami so dejali, da morajo plačevati za javne storitve. Redno in seveda je to nespremljivo. Torej, zanima me, kako to sodi skupaj kajti mislim, da se moramo osredotočiti na javna naročila. To, da za številne državljane je korupcija na te drobne ravni zelo vidna, zato bi pozival k temu, da vedno razlikujemo med razširjenimi oblikami ki jih najdete na področju javnih um, naročil. Krati, po drugi strani pa morate nujno obravnavati tudi to majhno korupcijo, ki je tako pomembna za državljane. Komisija potem poziva države članice naj posem izzivajo, naj izvajajo zakonodajo na področju uh, korupcije. Ponudili ste nam ogromno gradiva. Uh, in nisem si prebral vseh prilog, to da nisem veliko našel o zasebni korupciji, naprimer na ravni od enega podjetja do drugega, kjer imamo evropski instrument. To je zanimivo, kajti poleg sveta Evrope mislim, da nimamo veliko teh instrumentov. Pomembno je povdariti tudi to, da ko se to zgodi, in ima nekdo v podjetju stike z nekom iz drugega podjetja in potem pač sklene ta posel pod mizo na nezakonit način. Sedaj pa še k širšim vprašanjem. Na, na vrhu seznama ukrepanja Iz leta 2011 so evropske inštitucije, če želite državam članicam povedati, kaj naj storijo, potem morate najprej pomesti pred lastnim pragom. Samo ta teden smo doživeli nov primer poslancev, ki so jih sedaj obtožili, da so se zapletli v konflikt interesov. Do primerov je prišlo tudi v Evropske komisiji, v agencijah in s tem se sedaj ukvarja tudi Evropsko računsko sodišče. Torej, mislim, da bi morale prav Evropske inštitucije postoriti marsikaj. Marsikaj, torej pozivam vas k temu, da bi imeli dodatno poročilo še Evropskih inštitucijah. Zlasti tudi v odnosu do držav članic. Države članice bi to, bi to ocenile, pa tudi javnost. Potem pa je tu še vprašanje gospodarskih posledic. Razmišljamo v isti smeri kot Ana Gomeš namreč um, korupcija v državah članicah. Dajali ste, da se položaj ni izboljšal. Imamo delovno skupino eh, proti korupciji v Grčiji in <clears throat> sam sem to sicer predvideval, da nimajo veliko moči, ampak Kako vidi, ocenjujete priložnosti to, te, za to državo, da bi zapustila, da bi pustila ta položaj za seboj? Kajti na ta način bi država lahko postala tudi konkurenčna v evroobmočju. To je dolg projekt. In končno za prihodnost. Poročila smo dobili sedaj, pred, tik pred volitvami. In zanima me, kaj bi lahko storili. Želel bi si resolucijo o tej temi. Toda vem, da poteka velik boj eh, za dnevni red marčevskega plenarnega zasedanja. Morda ne bi bilo preveč. Ali imate kakšen predlog o tem, kako bi lahko to uvrstili na dnevni red? Dobro bi bilo kaj zapisati in prepriča sem, da bi med podpale tudi druge politične skupine. Nekaj konkretnega bi morali dobiti v roke. Hvala lepa, eh, gospoda Jongša, gospod Kakob. Prosim, da ste kratki, kajte pred nami je glasovanje. Najprej bi se upravičil, kajte zamudil sem predstavitev. Rad bi spregovoril o nečem, kar je obrobo korupcije. Kajti, Včasih je težko dokazati korupcijo. Zanima pa me nadzorni mehanizem, ki obstaja v državah članicah. Zanima me pa me tudi konflikt interesov. Pogosto krat oziroma. Ljudje pravijo, da je to povezano s tem, kako se uporablja ali zlorablja naš denar v evropskem kontekstu. In vedno so evropske inštitucije, ki naj bi se vedle skorumpirano, in vedno so evropske inštitucije tiste, ki potrošijo ves, več, eh, ves denar. Ampak v moji regiji to ni res veliko denarja se eh, izda v naših državi. In obstaja veliko vprašanj v zvezi z trošenjem tega denarja v naši državi. Torej, zanima me sledeče. Mislim, da bi morala biti komisija mnogo bolj striktna pri lokaciji problema. Sicer bodo ljudje vedno imeli ta pogled, da ne glede na to, kaj počne komisija, da bi se borila proti eh, korupciji, eh, kaj stori na področju nadzora, ljudje bodo še vedno obtoževali evropske inštitucije. In o moji državi, čeprav imamo visoke standarde glede korupcije, Poznamo tudi številne šibke točke pri zagotavljanju stvari. Izgubljali smo denar in pa denar, ki je pretekel iz Evropske unije in sicer v številnih primerjih. Zato si želim, da bi to mnogo bolj jasno specificirali in upam, da me bo eh, komisija eh, lahko pomirila v zvezi s to točko. Hvala lepa. Euh, Zelo na kratko, tako da bomo lahko imeli še nekaj časa za odgovore. Nekaj besed. Številke so zaskrbljujoče, to je res. Ampak večkrat sem uh, že rekla, da gre tukaj za percepcijo državljanov in uh, gotovo obstaja razlika med uh, nekim vtisom in dejanskim stanjem. Glede prihodnih uh, poročil me zanima, kako boste razvijali kriterije za. Uh, Eh, meritve, kako boste poročila pripravljali na bolj znanstven način, da boste zagotovili, da eh, se prouči te percepcije tudi v skladu z določenimi kriteriji. Potem pa še, kaj nam lahko poveste o razvoju evropskih institucij, ali boste to v prihodnosti proučili. Hvala, gospod Brons. Yes, your, your Hvala. Vaša predstavitev je presegla samo korupcijo v institucijah EU. Šlo je za korupcijo v družbi. Ali bi besedo korupcija omejili tudi na pozitivne pobude, eh, ne glede na to, za katero področje gre, ali bi eh, ga razširili tudi na grožne razkriti, naprimer, eh, ko gre za gospodarsko ali politično življenje ljudi. Eh, za ljudi, ki imajo eh, nek vrste radljivo, radljiv življenjski slog. Eh, ali sem spada tudi vpliv na stranke, na vlade in tako naprej. Pred desetimi leti je v Združen kraljestvu prišlo do primera. Sam ne bom navajal imen, to tudi ni moj namen, ampak določeni politični donatori, so imeli povezave z državo, ki je imela sporne odnose s svojimi sosedami. In uh, sredstva so dali vsem uh, kandidatom za višja mesta v stranki. Sam sem vedno mislil, da je bila to politična korupcija, eh, da gre pri politični korupciji za to, da podpreš tistega, ki uh, Eh, za katerega želiš, eh, da vlada, ampak tukaj je šlo predvsem za kupovanje neke lojalnosti. Tretje vprašanje pa je, ali je korupcija včasih vsaj na začetku tako prefinjena, da jo je težko zaznati, naprimer v kakšnih uh, vabilih, uh, v kakšnem laskanju in tako naprej. Mogoče bi morali vse, spre, vse uh, vodilne posebej usposabljati za to, eh, da prepoznajo korupcijo. Eh, mm, mene nikoli niso skušali eh, podkupiti, ampak morda je to tudi zaradi mojih ne preveč visokih položajev. Gospa Jotova, zelo na kratko, samo eno vprašanje imam najprej pa bi se rada zahvalila komisarki Malmstromovi ne samo za njeno prisotnost danes, ampak tudi za dobro upravljeno delo pri pripravi tega poročila. Eh, številne vlade v Evropi zdaj pozorno proučujejo to poročilo. O tem sem prepričana. Eh, Bolgarija in Romunija sta pred nekaj leti postali članici eh, Evropske unije, ampak že nekaj časa sta tudi podvrženi mehanizmu eh, spremljanja korupcije. Ampak ti dve državi še zdaleč nista edini, kjer je korupcija razširjena. Mehanizem je, po mojem mnenju, v Bolgariji in Romuniji dobro deloval in kakšne ukrepe bo Evropska unija sprejela oziroma Evropska komisija sprejela za to, da se s tem pojavom sooči na vse evropski ravni. Gospod Mulder je tudi na seznamu, izvolite. Oprostite, eh, ni me bilo pri sami predstavitvi in tega ne moram pokomentirati. Eh, pa eh, to stvar spremljal eh, v tisku in lahko rečem, da je to zelo koristno. Komisijo moram pohvaliti za to poročilo. Gospod De Jong je že nekaj omenil, namreč, da so izpuščene evropske institucije. Eh, iz tega lahko sklepamo, kot da bi bile institucije povsem nedolžne, ampak temu ni tako komisija eh, nadzoruje tudi Evropski parlament. Eh, mislim, da bi bilo v prihodnje bolj koristno za širšo javnost, če bi vse obravnavali enako in bi vključili tudi evropske institucije. Hvala. Hvala. Zdaj pa bomo slišali še odgovore gospe Malmstrom. Pa še ena opomba z moje strani. Res je, da je to poročilo pustilo vtis v evropskih državah, zdaj ga proučujejo. To poročilo zdaj eh, opozarja na to, da je korupcija razširjena povsod, da ni omejena samo na nove države ali kakorkoli, ampak da je zelo razširjena in globoko ukorenjena v EU. E, tveganje, če se proti korupciji ne bi eh, dobro borili, je zelo resno. Ne gre za eno ali drugo državo, ampak za vse nas. Dejstvo je tudi, da se eh, percepcija korupcije povečuje. Vse več je ljudi, ki menijo, da je korupcija razširjena in vse več ljudi je tudi jeznih zaradi neenakosti v družbi. Od ljudi se zahtevajo številne žrtve. Žrtve predvsem v povezavi z reševanjem gospodarske krize. Pa še eno stvar bi povedal, obstaja raziskava, eh, neka komparativna študija instrumentov, ki so na voljo za ukrepanje, vendar pa to ni dovolj za primerno ukrepanje glede na uh, velikost uh, tega izziva. Zato moramo resnično vzpostaviti nove instrumente, ko branimo svoje vrednote. Mm, kazensko pravo se oblikuje, določeni skupni standardi se pripravljajo, eh, s tem je povezan tudi urad Evropskega toživca. Moramo pa se tudi eh, strani Evropskega parlamenta odzivati na skrbi evropskih državljanov. Evropski parlament postaje vse pomembnejši. In mislim, da bi to morala biti naša prva prednostna naloga takoj po uh, volitvah uh, letos pomladi. Gospa Malmström, izvolite besedo. Hvala, predsednik, hvala vsem za komentarje in vprašanja. Uh, zahvaljujem pa se vam tudi za vso podporo v tem procesu priprave poročila. Poročilo bi moralo uh, biti objavljeno prej, ampak zelo težavno je bilo najti pravo ravnotežje. Ne, uh, izpostavljati posameznih eh, medijev, posameznih držav, ampak najti neko ravnovesje v vsaki državi posebej. To je bilo zelo zapleteno in moja, da, moja ekipa je opravila zelo dobro delo. V tem procesu smo se tudi veliko naučili. Videli smo že veliko učinkov tega poročila, ne samo v medijih, ampak eh, tudi na stotine pisem posameznih državljanov ki eh, mi pošiljajo pisma in obvestila o primerih korupcije. Eh, državljani se zelo zauzemajo za reševanje teh problemov. Tudi posamezne države želijo nadaljevati z dialogom z nami in pa seveda izvoljeni posamezniki v lokalnih in nacionalnih parlamentih. Eh, ljudje se vključujejo, so aktivni in to moramo izkoristiti. Eh, ta intenzivni dialog eh, z različnimi stranmi je zelo pomemben. Eh, videti moramo, kako bomo to, ta dialog vodili formalno, pa tudi na neformalne načine. Lahko bomo drugo leto izbrali kak drug sektor oziroma področje, kjer bomo proučevali korupcijo še posebej natančno. Evropske institucije so izpuščene iz tega poročila in vsi imate prav, da bi morali biti vključene. E, to je pravzaprav bil moj namen. E, začeli smo pripravljati poglavje na to področje, ampak zelo težko je bilo ocenjevati same sebe. In to poglavje je bilo vsekakor bilo zelo šipko, ne moremo se namreč ocenjevati e, sami sebe. Isto se je dogajalo v svetu, moramo Eh, proučiti, kako bi lahko kako neodvisno telo morda pripravilo oceno institucij. In o tem bi rada zdaj spregovorila z vami, kako bi to dosegli strani nekega eh, neodvisnega organa na objektiven način. Evropske institucije eh, imajo tudi korupcijo, tudi primere korupcije, eh, zato moramo biti zelo ponižni, ko gre za takšne vprašanja. Kako lahko to podprete? Vem, da se mandati izteka ampak morda eh, se lahko o tem eh, pogovorite tudi v okviru resolucije v šokolskem programu. Morda bi v tem okviru lahko podali določena priporočila za komisijo in države članice. Proučujemo nadzorne mehanizme, ki eh, včasih ne dobijo dovolj evropskega denarja. To je bilo omenjeno v številnih državah članicah. Gospe Giljom, želim povedati naslednje. Proučujemo tudi percepcije in vtise ljudi, ta percepcija je pogosto višja od eh, dejanske stopne korupcije. Ljudje so pogosto zafrustrirani, ne marajo politikov, ampak vprašali smo tudi, ali ste vi osebno plačali podkupnino ali uh, veste za koga, poznate kak primer. In naslednje leto bomo pripravili statistiko kaznjivih dejanj, ki bo primerljiva po vseh državah članicah in Eh, za naslednje poročilo bomo imeli tako več dejanskih podatkov o samih dejanjih korupcije, eh, ki jih obravnavajo na sodiščih. Definicija, gospod Brons, eh, gre za zlorabo moči v osebne namene, osebni interes. To je tudi definicija, ki jo uporabljajo Združeni narodi. Zelo je široka, ampak splošno sprejeta in tudi v akademskem svetu jo uporabljajo. Eh, ukvarjamo se tudi s podkupninami, lobiranjem, eh, političnimi strankami, kjer je premalo transparentnosti v številnih državah, eh, se to pojavlja vedno znova. Imamo še en mehanizem in ni v moji moči, da ga ocenjujem. Tukaj dobivamo ocene, da v številnih državah prihaja do korupcije na različnih področjih in da se iz tega lahko veliko naučimo. Pomemben korak v naslednjih tednih bo v tem, kako eh, nadaljevati s tem poročilom, kakšni bodo naslednji koraki, imeli bomo še drugo poročilo in eh, še vedno bomo pritiskali na države članice, izvajali pritiski in o tem razpravljali tudi na svetu za splošne zadeve z ministri z določenimi parlamenti smo že stopili v stik um, in se z njimi pogovarjamo o tem, kako naprej. Hvala, gospod predsednik, ker ste me povabili. Uh, veselim se še nadaljnega dialoga z vami in tudi z državami članicami. Hvala. Uh, hvala za predstavitev prvega poročila o korupciji posod po Evropski uniji. Vsi upamo, da bo temu poročilu. Eh, sledil še kak korak, eh, da mu bodo sledile nadaljne dejavnosti v boju proti korupciji, da bomo zagotovili ne samo neke ankete o percepciji korupcije in o skupnih standardih, ampak eh, da bomo dejansko tudi kaj spremenili v naslednjih letih na ta način bomo lahko tudi znižali percepcijo korupcije. Eh, upam, da se bomo bolj učinkovito borili proti njej, da jo bomo zatrli in zmanjšali. Najlepša hvala, komisarka Manström. Vidim, da poslanci in poslanke že prihajajo, pripravljeni za glasovanje. Eh, hvala, gospa komisarka. Hvala. Podemos obtener dos minutos con cinco dudas. There will be a recess so that you can Imeli bomo krajšo pauzo, da se boste lahko vsi posedli in uh, potem začeli z glasovanjem. Čez pet minut bomo začeli.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 Hvala. Ste pripravljeni, da začnemo z glasovanjem? Prosim, pripravite se, pripravite elektronske kartice in zasedite svoja mesta. Prosim, usedite se, da bomo lahko čim prej začeli glasovanje bo kar zapleteno in bo vzelo veliko časa. So, yes. We are voting here. The draft report. Glasovali bomo o poročilu, ki ga je pripravil Claude Moraes o programu nadzora agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter o učinku na temeljne pravice državljanov EU in čezatlantskem sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev. Bomo kar začeli. Sam bom navedel vsak predlog spremembe posebej in potem bomo še preverili tisto, kar bo treba. Kompromis je ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis dve je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis tri za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis štiri, kdo je za? proti vzdržani sprejeto, kompromis pet za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 142 za proti vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak raje preverimo glasujemo. Konec glasovanja. Pri socialistih je eden, glas, eden preveč, zdaj je v redu. Konec glasovanja. 25 za, 22 proti sprejeto. Tri vzdržani glasovi. Da, prosim, želi kdo besedo? Gospod Mišel, izvolite. Sam sem glasoval za, ampak eh, nimam še svoje kartice. Torej, en glas za več. Vendar pa to ne spremeni rezultata. glasovali smo o predlogu spremembe 142, zdaj pa kompromis 6. Kdo je za? Proti? Pa vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 151 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 152, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153, a želite, da preverimo 152, prav, kar glasujemo. Konec glasovanja. Spet en glas preveč iz skupine socialistov in demokratov. V redu. 20 za, 33 proti zavrnjeno. 153. 153 eh, glasujemo. Oziroma, prosim, če dvignete roke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? Res, prav pa bomo. 153 glasujemo. Konec glasovanja. 19 proti 33, eh, torej zavrnjeno. Kompromis 7, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 157 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto, kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa 178, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 180 za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno. Lahko preverimo. 180 preverjamo, kar glasujemo. Spet en glas preveč iz uh, socialistov. Zdaj je v redu, konec glasovanja. 15 za, 38 proti zavrnjeno, 181 za, proti vzdržani zavrnjeno, 182 za, proti, vzdržani sprejeto. Želite, da preverimo prav? Glasujemo o 182. Konec glasovanja. 16 za, 33 proti zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 183 za, proti, ni bilo jasno, zato bomo preverili, prosim, če dvigate roke. Zdaj pa preverjamo 183, glasujemo. Glasujemo, ker ni bilo jasno. Konec glasovanja. Pri preverjanju pa je jasno, 34 proti 17 za, torej zavrnjeno. Prosim, če dvigujete roke, da bo rezultat jasen. Kompromis 14 je zdaj na vrsti. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 15. kompromis 15a se bo pravila predsednik. Še v polovici predloga spremembe 188 moramo glasovati. Prvi del, prvi del predloga spremembe 188, ta postane brezpredmeten. Glasovali bomo o drugem delu. Kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 16, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za. proti vzdržani sprejeto. Želite, da preverimo prav drugi del kompromisa 16. Preverjamo, kar glasujte. Štiriintrideset za, trindvajset proti, sprejeto torej. Zdaj pa prehajamo na 197 in 211, ki sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa naprej, naslednji kompromis 17 za. Gospod Matijo, kaj si želite? Želite, da preverimo? Rewinding, rewinding the previous vote ponovili bomo prejšnjo glasovanje. 197 in 211 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Petindrezet za, dvajset proti, sprejeto. Pa gremo naprej. Kompromis sedemnajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto trinajst. proti, vzdržani, sprejeto, 214 za, proti, vzdržani, sprejeto, 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 216 za, proti, vzdržani, sprejeto, 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 216 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 217, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 218 za, proti, vzdržani sprejeto, 219, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 220 za, proti, vzdržani sprejeto, 221 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 17a, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 224 in 225 uh, eh, sta identična, kdo je za proti, vzdržani sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 228, eh, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 20 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 21 je bil to. Oprostite, preskočil sem eh, predlog spremembe Jana Mulderja 231, eh, zato se moramo vrniti. 231, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno? 231. 232, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto, kompromis 22, želite preveriti, prav, 237, glasujemo. Konec glasovanja. 32 proti 25 z enim vzdržanim glasom, torej sprejeto. Kompromis 22 za, proti vzdržani sprejeto, 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 241 za, proti, vzdržani, sprejeto, 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 242 za, proti, vzdržani, sprejeto, 243 za, proti, vzdržani, sprejeto, 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 245, želite preveriti 246, prav, glasujemo. Konec glasovanja. 24 proti 32, zavrnjeno. Eh, zdaj pa 245, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 248 za e, dvesto dvainpetdeset. Ta je naslednji. dvesto oseminštirideset je še vedno aktualen. Ne, identičen je. Dobro. dvesto enainpetdeset. Kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno, 249 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 250 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 255 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 259 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, 256 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 258 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 257 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 260 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 261 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 261 za, proti, 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 262 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 264 za, proti, vzdržani, sprejeto, 265 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto, kompromis 23 za, proti vzdržani, sprejeto, 269 za, proti vzdržani, sprejeto, 270 za, želite preveriti 269? 269? Preverimo, prav, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 33 za, 25 proti, sprejeto. 270 za, proti, vzdržani, sprejeto. 271 za, proti. Ni bilo jasno. Uh. Tokrat bi sam rad preveril 271. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 proti 27. Eh, šlo je na tesno, ampak eh, je bilo sprejeto 272. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 24 za proti vzdržani sprejeto 282 za proti vzdržani sprejeto 277 za 277 predsednik se popravlja 277 je naslednji amandma kdo je za proti. Ni bilo jasno, zato preverimo še ta predlog spremembe in glasujemo. Closed. Konec glasovanja. 25 za 32 proti zavrnjeno. 279 za proti vzdržani, sprejeto 280 za, proti vzdržani, sprejeto 281 za, proti vzdržani, sprejeto 283 je bil umaknen, 284 zdaj, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 285 za. Želite preveriti 284? Prav, glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 26 proti, sprejeto. Zdaj smo pri 285. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 286 za proti. Vzdržani sprejeto, 287 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 25 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 26 za proti vzdržani sprejeto, 302 za proti vzdržani sprejeto. Zavrnjeno se opravičujem, pravi predsednik. 3 nič 3 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 27 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 28 za proti vzdržani sprejeto. 315 za proti vzdržani sprejeto. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 29 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 322 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 323 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 324 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 325 za. Preverjamo. Preverjamo 324. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 25 za, 32 proti, zavrnjeno. 326 za. Se upravičujem, 325 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 326 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 330 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 331 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 332 za, proti, vzdržani sprejeto, 333, se prečujem, zavrnjeno, zavrnjeno, 333 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 334 za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani zavrnjeno, 336 za, proti, vzdržani zavrnjeno, zavrnjeno, želite preveriti? Preverjamo, 336, elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. 21 za, 35 proti, eno zdržan, zavrnjeno. 335 za, proti, vzdržani sprejeto. 337 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 31 za, proti, vzdržani sprejeto. 340 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 341 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 32 za, proti, vzdržani spreto, kompromis 33 za, želite preveriti, prav, kompromis 33 za, Gospod Matijo želi preveriti. Preverba glasujemo elektronsko. Kompromis 32. Kompromisni predlog 32. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 25 proti sprejeto. Kompromis 33 za, proti vzdržani sprejeto. 354 za, proti vzdržani zavrnjeno. 355 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 34 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 35 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 367 za proti vzdržani sprejeto. 369 za. se upravičujem, moramo glasovati tudi o predlogu spremembe 368, pravi predsednik. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 369 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 370 za. Preverjamo. Preverjamo 369 elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. 36 za 21 proti 1 zdržan. Sprejeto. Tristo enainsedemdeset je prespredmeten kompromis. Aha, še tristo sedemdeset, tristo sedemdeset za. proti, vzdržani sprejeto. 371, ne, ta je brezpredmeten. Kompromis 36, za. Proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 37, za. Proti, vzdržani sprejeto. 379, za. Proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. 380 za, proti vzdržani sprejeto. 381 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 38 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 39 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 40 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 403 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 41 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 421 za proti To pa ni bilo jasno, preverjamo. 421, še enkrat dvignemo roke za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno bomo preverili. 421, preverjamo elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Da, sprejeto. 422 za. proti vzdržani spreto. 423 za, proti vzdržani spreto. 424 za, proti vzdržani spreto. Kompromis 42 za, proti vzdržani spreto. 383 za, proti vzdržani spreto. 429 za, proti vzdržani spreto proti, zdržani zavrnjeno, 430 za, proti, zdržani spreto, 431 za, proti, zdržani spreto, 432 za, proti, zdržani zavrnjeno, kompromis 43 za, proti, zdržani spreto, vzdržani sprejeto. Kompromis 44 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 45 za, proti vzdržani sprejeto. 442 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 46 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto kompromis 47 za, proti vzdržani, sprejeto 449 za, proti vzdržani, zavrnjeno 450 za, proti vzdržani, zavrnjeno 451 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 452 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 453 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 454 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 48 za, proti, vzdržani sprejeto. 49. glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržanje sprejeto, 460. Ne, se upravičujem. 466 za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 50. Glasovanje po delih. V treh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Tole pa ni bilo jasno. Preverjamo drugi del. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Če ne dvigujete rok, pač preverjamo elektronsko. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. 23 za 34 proti z veliko večino zavrnjeno. Dvigujte roke. Tretji del. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. Štiristo sedeminšestdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno, štiristo oseminšestdeset za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog enainpetdeset za, proti, vzdržani sprejeto, štiristo enainsedemdeset za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, 473 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 475 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 476, 476 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 477 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog 52 za, preverjamo, 477 preverjamo, glasujemo, elektronsko glasovanje, konec glasovanja, 34 za, 24 proti, Nihče vzdržan. Sprejeto. Kompromisni predlog 52. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 53. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. 482 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 486 za, proti, vzdržani, sprejeto. 487 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 490 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 489 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 488 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 491 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 492, 493 in 494 so enaki. Ne, se upravičujem. 492 in 493 skupaj. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 494 za. proti, vzdržani, zavrnjeno, 495 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 496 za, želite preveriti 495, preverjamo, predlog spremembe 459, oprostite 95, glasujemo, elektronsko glasovanje, Konec glasovanja. 22 za, 34 proti, zavrnjeno. 496 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 497 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno. 498 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 55 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 56 za, proti vzdržani sprejeto. 507 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 508 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 57 za, proti, vzdržani, sprejeto, 500. Želite preveriti? Preverjamo, 57, kompromis 57, elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 37 za 20 proti sprejeto. 512 in 513 za proti vzdržani zavrnjeno. 514 za proti ni bilo jasno, preverjamo 514 za Glasujemo, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 36 za, 21 proti, zdaj je jasno, sprejeto. 515 in 516 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 518 za, proti vzdržani zavrnjeno. 519 za, proti vzdržani zavrnjeno. 520 za, proti vzdržani zavrnjeno. 521 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa navedbe in vodne izjave. Predlog gospodin Pena za. Proti. Vzdržani spreto. Predlog spremembe 3 za. Proti. Vzdržani spreto. Predlog spremembe 4 za. Proti. Vzdržani spreto. Predlog spremembe 5 za proti zdržani spreto. 8, 9, 10 in 11 skupaj v svežnju za proti zdržani spreto. Kompromis 59 za proti zdržani spreto. 60, kompromis 60 za proti zdržani spreto. 61, kompromis 61 za za proti vzdržani spreto predlog smembe 16 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 62 za proti vzdržani sprejeto, predlog smembe 20 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 63 za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 64 za. Želite preveriti? preverjamo predlog spremembe 25. Preverjamo 25. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 32 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 64 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, zavrnjeno. Da pa prosim, dvigujte vzdržani roke. Vsi smo že utrujeni, vendar pa če ne dvigujete rok, pač domnevam, da je potrebno preveriti. Kompromis 65 za, proti vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani zavrnjeno. 35 za, proti Zdržani zavrnjeno. 34 za. Proti. Zdržani sprejeto. 36 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 37 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 40 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 41 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 66 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sem 46 za. Aha, pravičujem se, še 44 in 45 identična za proti zdržani zavrnjeno. Je bilo zavrnjeno? Preverimo, preverimo. 44, 45, elektronsko glasovanje. šlo od narobe, si mi razumel, sedaj vidim roko koordinatorja, da. En glas preveč S in D. Tako, sedaj konec glasovanja. Sprejeto. 46 za. Proti. ni bilo jasno, mislim, da je sprejeto, vendar pa preverimo. Vem, da smo že utrujeni, ampak dvigujte roke. 46 preverjamo. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 26 proti, sprejeto. 47 za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 vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti vzdržani zavrnjeno, 63, preverjamo, 62, preverjamo, dvigujte roke, sicer ne vidim dobro, 63, 62. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. za, 23 proti, sprejeto. Triinšestdeset za, proti, Vzdržani sprejeto. 64 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 65 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 66 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 68 za proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 69 za, proti, vzdržani sprejeto. 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani sprejeto. 74 za, mislim, da je bilo sprejeto, preverjamo. 73. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Z veliko večino zavrnemo. 74 za. Proti. Če S in D ne pokaže znaka, potem ne vem, 74. 74. 74 za. proti. Sprejeto. 75 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 76 za. Proti. Vzdržani. Zavrljeno. 77 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 78 za. Proti. Proti vzdržani sprejeto, 79 za, preverjamo, 78, preverjamo, elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. NN30 za, 26 proti spreto, 79 za, proti, 79 za, proti, Vzdržani zavrnjeno. 80. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 81. Za. Za. Proti. Preverjamo. Ni bilo jasno. 81. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 25 proti sprejeto. 82 za, proti vzdržani sprejeto. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 84 za, 84 za, proti vzdržani sprejeto. 85 za, preverjamo. Kaj želite preveriti? 83 in 84. 83, 83. Preverjamo. 83. Glasujemo, konec glasovanja. petintrideset za triindvajset proti sprejeto štiriinosemdeset spet preverjamo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za enako večino. 85 za. Proti. Kaj pa SND? Ste za. Prav sprejeto. 86 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 87 za. Proti. Zdržani sprejeto. 88 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 89 za. Proti. Proti. Zdržani sprejeto. 90 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 91 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 92 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 93 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 94 za, proti vzdržani sprejeto, 95 za. Sprejeto, se popravljam, mislil sem reči sprejeto, 94. Prav, prav bomo preverili, 94. Glasujemo elektronsko glasovanje. konec glasovanja. 42 za, 15 proti, torej sprejeto. 95 za. Proti. Preverjamo. 95 elektronsko glasovanje glasujemo. No closed. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 28 za, 26 proti sprejeto. 96 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 97 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 70 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 71. Kompromis 71 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog smo 101 za. 101 za, proti zdržani sprejeto 102 za, proti zdržani sprejeto 103 za, proti zdržani sprejeto 104 za, proti zdržani sprejeto kompromis 72 za, proti zdržani sprejeto kompromis 73 za, proti zdržani sprejeto. Zdržanje sprejeto. Skoraj smo že na koncu. Kompromis 74 za. Proti. Zdržanje sprejeto. Predlog spremembe 117 za. Proti. Zdržanje zavrnjeno. 118 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 119 za, proti vzdržani sprejeto, 120 za, proti vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa končno glasovanje o besedilu, tako kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja, 33 za, 7 proti, 17 vzdržanih, torej sprejeto. Hvala lepa, gospod Morajes. Hvala lepa. Nismo še končali. Še eno glasovanje imamo, tudi to ni enostavno. Gre za ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države. Please prosim še eno glasovanje je pred nami ne zapustite dvorane prosim pred nami je še eno glasovanje prosim prosim da tisti ki uh, ne glasujete da ste čim bolj tihi Začeli bomo. Prosim eh, vas za tišino. Skoncentrirajte se. Začeli bomo. 37. Eh, Kdo je za? Proti. Ozdržani, zavrnen. Kompromisena. Kdo je za? Proti. Ozdržani, sprejet. Juri 3. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavodne. Na predlog so premeni besede 60. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 48. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 49 je bil umaknen. 50. Kdo je za? Proti proti vzdržani sprejet. 51, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 52 omakne. 53, kdo je za? Proti vzdržani zavrnen. Kompromis 2, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 3, ločeno glasovanje oziroma podeli prvi del. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Tretji del. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Želite, da preverimo? Dobro, preverimo tretji del. Glasujemo. Rekel bi sicer, da je bilo sprejeto, ampak dobro, preverjamo. Konec glasovanja. Kompromis 3, tretji del. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 4, kdo je za? proti. Vzdržanje. Sprejet. 72. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnen. Um, 69 in 70 sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeta. 72. Kdo je za? Proti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 31 za, 20 proti sprejet. Juri 5, kdo je za? Oh, se upravičujem, pravi predsednik. 73, kdo je za? Proti. Stržani, zavrnen. Juri 5, kdo je za? Zavrnen. Preverjamo 73, glasujemo. Konec glasovanja. Osem in štirideset proti, štiri za, zavrnjen. Juri, pet, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Juri, šest, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Sedaj pa uh, eh, navidbe. Um, Povodne eh, izjave. Juri 1. Doza. Proti. Zdržan. Zavrnen. Juri 2. Kdo je za? Proti. Zdržan. Zavrnen. Preverjamo Juri 2. To želite? Dobro, preverimo Juri 2. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti. Stržani sprejed. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Šest. Kdo za? Proti. Ni bilo povsem jasno. Predlog spremembe šest. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 42 za. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet.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 33 proti 18 prejet. 16, kdo je za? Proti ostržani sprejet. Kompromis 5, kdo je za? Preverjamo 16, dobro. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 proti 17 sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Stržani sprejet. Uvodna navedba. Oziroma 22. predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 23. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 24. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 25. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 29. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 31. Kdo je za? Želite, da preverimo 30. predlog spremembe? Dobro. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 31. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 32. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 7. Kdo je za?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 Proti. Zdržani. Zavrnen. Juri, da. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Dobro, da vidimo, kakšen je rezultat. Konec glasovanja. 34 proti 16, en ozdržan. Gospa Gunc, uspela vam je. Hvala lepa. No. Je še kaj pred nami? tem zaključujemo za danes. Nadaljevali bomo jutri ob 9. zjutraj. Hvala lepa vsem. Sorry, I'm sorry. Se opravičujem. Še eno točko imamo. Gospa Gonc kot poročevalka dobi besedo. Torej, člane prosim, da ostanejo tu kajti gospa Gunc bo nekaj povedala. Bo pa kratka. Gospa Gunc, beseda je vaša. Se upravičujem, da vas zadržujem še za nadalje dve minuti. Gre za mnenje. Prosim, kolegice in kolegi, ki ste ostali v dvorani, prosim, da pokažete nekaj spoštovanja za poročevalko, ki je dobila besedo. Hvala. Hvala lepa za vašo ustrajnost, predsednik. Odbor za proračun se je odločil, da bi rad razvil poročilo o lekcijah večletnega finančnega okvira. Pogajali smo se o naših dosijajih in dobili smo možnost, da izdelamo mnenje. V zadnjem trenutku smo pod časovnim pritiskom. Torej, kolege, ki so bili upleteni v pogajanje o večletnem finančnem okviru, smo prosili, da naj podajo svoje mnenje teh pogajalcev. Torej, po eni strani priznavamo delo, ki so ga opravili poročevalci in pa dosežke. Mislim, da je bilo to težko delo. Je, vsi so omenili, da so bile pogajanja težka, kajti nismo videli, kakšen bo končni proračun. Težko se je bilo pogajati o vsebini, kajti nismo poznali številko konco. Zlasti težko je bilo se sredstvi. Naj omenim tudi konstruktivno vlogo komisije in predsedstva kar se tiče um, sredstev za JAST. Prišlo je do tihoga sporazuma med uh, komisijo in svetom. Zelo dolgo uh, so nam reč rabili, da so mm, upoštevali nas, Libe odbor se je vključil v um, nadzor uh, sredstev imamo delegirane, torej drugi inštituciji oziroma Evropski parlament je bil ob svojo vlogo nadzora. Nismo imeli veliko manevrskega prostora. Spodbujamo komisijo naj objavi, poskrbi za objavo in da ne poskrbi, da bo civilna družba lahko dobila sredstva in da ne bo um, vrzeli med starim in novim področjem financiranja. Imamo en predlog. Lahko delamo samo se predlogi sprememb v angliščini, sicer eh, dosjeja ne bomo zaključili, kajti je rok za predlog spremembe je 18. februar, to je naslednji torek. Sicer ne bomo mogli podati prispevka glasovanju eh, odbora za proračun. Kar se da veliko sem želila vključiti v to poročilo. Think of yourselves, taking the floor with everybody fuzzing, making noise. Predstavljate si, kako težko je govoriti, če so drugi hrupni okrog vas. To ni tako razborljiva tema kot prejšnje teme, ampak tukaj je pač priložnost, da povemo, kaj smo se naučili iz pogajanj. Nimamo več denarja, torej ni tako zanimivo. Ampak hvala lepa za vaše prispevke. Mnenje pogajalcev smo želeli vključiti. Res nam je žal to, da ni drugega načina, kako bi podali svoj prispevek kot pa, da se držimo roka do 18. februarja in sicer v angliščini. Se upravičujem. Hvala lepa za eh, to predstavitev. Glede dosejo povezanih, ki so za večletnim finančnim okviram. Ali želi kdo kaj povedati v zvezi s tem? Ali pokomentirati? Izvolite, gospod Maranesko. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da je to dobro mnenje. Ampak mislim, da je treba omeniti nekaj splošnih stvari. Kajti v pogajanjih za ta večletni finančni okvir je bil parlament, po mojem mnenju, izključen. Kajti Evropski svet se je odločil za določeno vsoto in mi lahko rečemo samo da ali ne, to je pravilo. To, da lahko bi storili več, če se lotimo vsakega poglavja um, s, s odločenjem, kajti tu imamo uh, moč, in, vključno za notranjimi zadevami. Torej, da uh, se lotimo pristopa od spodaj na vzgor, ne od zgore na vzdolj. To bi bil normalni način za oblikovanje proračuna. Ne pa, da poskušamo usiliti uh, božičnega drevesa, ampak da izdelamo analizo vseh evropskih politik in pa da vidimo, kaj je treba storiti, da se izpolnjujejo te politike. Torej, to bi bil a, uh, moj prispevek, če dovolite. Gospa Gönc, ali to lahko podprete? Gospa Lambert. Tudi kar se tiče naše politične skupine, lahko povem sledeče. Strinjamo se za usmeritvijo tega mnenja. Imamo nekaj predlogov sprememb, ki bi jih radi unesli. Toda to, kar ste povedali o tem, da parlament res ni mogel odigrati svoje vloge tu, to je res. Mislim, da bi se tu morali bolj udeležiti. Bodimo močni. Vse to je popolnoma res. Mislim, da bi se moral parlamentu notranje koordinirati naslednjič. Kajti niso vse strani iz parlamenta si prizadevali za isto stvar, kar nam ni bilo veliko pomoč. Hvala. Gospa Konc, dovolite dva stavka. Rok. Imamo, to je zelo kratek rok, to da veselim se vaših predlogov sprememb. Tudi od Jean Lambert in drugih. Nimam nič proti, če smo bolj kritični. Lahko bi to poslali kot prispevek za odbor za proračun, kajti tudi oni so iz istega razloga kritični. Lahko tudi to omenimo. Poskušamo biti pozitivni iz nekaterih vidikov, zlasti kar se tiče naših dosijajev ne kar se tiče ja, dosijajev na področju home, na področju notranjih zadev, to je področje bilo izredno težko. Torej, bodimo bolj kritični in z veseljem bom vključila vaše predlogo sprememb. Rok je torek 18. To pomeni, da imamo še dva delovna dneva. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Hvala lepa za kratke komentarje. Bili smo kratki. Dovolj za danes. Zbrali se bomo znova jutri ob devetih.